z učinkom 18. aprila 2018 in v skladu s pravilom 137. drugi odstavek eh, poslovnika eh, sem prejela zahtevo odbora FAM za eh, to, da bi pripravili razlagalno mnenje o digitalni vrzeli na podlagi spola. Tu, če nimate nič proti in če